okom poslovnika zadevo predajam odboru za pravne zadeve. Naslednje vprašanje. Od eh, političnih skupin EPPFD sem dobil nekaj prošen za spremembo sestav nekaterih parlamentarnih odborov in men parlamentarnih delegacij. Seznam novo imenovanih članov teh organov je v zapisniku današnjega zasedanja. Če pred potrditvijo zapisnika ne bo nekakršnih pripomb, bodo ta imenovanja s tem tudi potrjena. Prehajamo na naslednjo točko. Pristojni odbor mi je posredoval popravek besedila, ki je bilo sprejeto v Evropskem parlamentu. E, ta popravek bo objavljen v zapisniku današnjega zasedanja, kakor tudi